strani hvala lepa spoštovanim poslancem za zelo konstruktivne in koristne pripombe. Hvala lepa. Hvala za ta povzetek. Želim povedati samo še to. Da imamo pet resolucij s katerimi bomo zaokrožili to razpravo. S tem zaključujemo to točko na dnevnem redu in da ne bomo izgubljali preveč časa, gremo kar takoj na naslednjo točko dnevnega reda in sicer izjava komisije izvajanje direktiv prvega železniškega paketa. Ujbol viso doma sod, o, bisto... Besedo dajem spet комиссарки. Госпа Кристалина Георгиева, просим. Hvala lepa, gospod predsedojoči, da ste me sedaj prizemljili na železnico. Dejansko mi je veliko čast, da sem tukaj v parlamentu in spregovorim na to temo. Rada bi se izredno zahvalila parlamentu za to, da je podprl prizadevanja komisije, da bi nadzorovali izvajanje direktiv prvega železniškega paketa na strani držav članic. To je njihova pristojnost. Evropska komisija je varuh pogodb in poznali smo obrazložena mnenja 22 državam članicam zaradi nepravilnega izvajanja prvega svežnja. Lahko vam zagotovim, da komisija ne bo oklevala in bomo šli tudi pred sodišče, Evropsko sodišče, če države ne bodo izvajale tega svežnja. Podrobnosti izvajanja so zadeva za komisijo in države članice. Naše službe pa so odboru za promet in turizem nedavno že podali seznam vseh kršitev. Prav tako delimo obžalovanje odbora, da je stopnja investicij v železniško infrastrukturo nezadostna v veliko državah članicah. Kakorkoli že, komisija se ne more strinjati s trditvijo, da komisija ni zadostno se osredotočala na finančno podporo železniškemu sektorju. Prvi železniški paket pravi zgolj, da morajo države članice nameniti uravnotežen proračun za upravljalce železniškega omrežja v razumenem času. Če se ta določba ni upoštevala, je komisija že sprožila postopke kršitve. Nekatere interesne skupine želijo iti še dlje in menijo, da bi komisija lahko zahtevala od držav članic, da povečajo na splošne investicije v železniški sektor bi si, tega bi si želeli tudi mi, vendar pa pravne podlage za to ni. Kljub temu pa je komisija že večkrat politično pozvala državne članice, kajti vemo, kako pomembne so investicije v železniško mreže za trajnostni promet v Evropi. In nedavno ste v parlamentu govorili o tem v kontekstu vulkanskega pepela in posledic, ki jih je ta imel na Evropo in globalno gledano. Revizija prvega železniškega paketa se mora dotikati tudi virov in regulativnih organov. To mora biti prednostna naloga. Prihodnji predlogi komisije bojo dostorili točno to. Prav tako bomo prispevali k temu, da bomo razčistili glede pristojbin zaračunavanja za omrežje. To je tudi zahteva parlamenta. Komisija pa je že jasno izrekla maja 2006 v svojem poročilu, da morajo upravljavci infrastrukture biti neodvisni od železniških podjetij in holdingov. Ti ne smejo imeti operativnega nadzora nad svojimi infrastrukturnimi podružnicami ne more biti obojega. Po sodni praksi Evropskega sodišča imamo jasne kriterije za ocenjevanje neodvisnosti podružnice, ki upravlja z infrastrukturo. Zato sem prepričana, da bomo na naslednjih postopkih pred sodiščem uspeli. Prav tako si želimo načela vzajemnosti kakorkoli že, to ni načelo, ki ga lahko sprejmemo v evropski zakonodaji na splošno. Vsaka država članica mora izpolnjevati evropske direktive, kakršne so, neodvisno od drugih držav članic. Sicer bi bilo izvajanje odvisno od najpočasnejše države članice. Za zaključek, gospod predsedujoči, strinjam se s kritičnim tonom osnotka resolucije, kar se izvajanja direktiv prvega železniškega paketa tiče strani držav članic, vendar pa naj vam ponovno zagotovim, da je komisija že in še bo zagovarjala in varovala pogodbe. Komisije pa seveda ne smemo prepustiti same sebi pri odprtju železniškega prometa in trga. Železnica je zanesljiv trajnosten način prometa, Računamo na vašo podporo, da bo evropska železniška politika uspešna in bo Evropa tako išla iz sedanje gospodarske krize. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Zahvaljujemo se vam za dragocene informacije. Sedaj pa politične skupine. Najprej Karlo Fidanca v imenu ELS. Dve minuti, prosim. Grazie, president. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Prav gotovo, ko gre za izvedbo prvega železniškega programa, svežnja smo porabili preveč časa. Tri direktive smo sprejeli leta 2001 in do eh, leta 2003, 15. marca, naj bi bilo to prenešeno v nacionalne zakonodaje. Tukaj bi se rad eh, ustavil ne le eh, na investicijah, ampak na treh načelih, ki se mi zdijo bistveni za ustrezno izvajanje prvega svežnja. Tri načela, ki bi jih morala komisija po mojem mnenju upoštevati. V prvem vrsti, razen mnogih drugih eh, problemov, ki so se pojavili v teh eh, letih zaradi eh, ustreznega tolmačenja neodvisnosti upravljavcev infrastruktur. Prosil bi komisarko, da zagotovi več razlage na tem področju in upam, da bomo to lahko dobili pri eh, prenovitvi ene od direktiv. Razen tega sem prepričan, da eh, liberalizacija železniškega trga mora biti prva prednostna naloga v vseh državah članicah. Vsi se strinjajo v besedah, da je liberalizacija potrebna, le malo jih pa potem to v resnici želi izvajati. To je prav gotovo predpogoj za doseganje zastavljenega rezultata in zaradi tega prosim komisijo, da poveča napore v tej smeri. Razen tega si ne moremo predstavljati, da eh, tisti, ki imajo absolutni monopol eh, v državah članicah, eh, še naprej izkoriščajo svojo prednost glede na tiste, ki imajo v notranjem trgu že doseženo, dose, določeno mero konkurenčnosti. Eh, pri tem je treba upoštevati načelo eh, recipročnosti, vzajemnosti in do, zagotoviti odprtost trga. Hvala. Hvala lepa. Elka Drawi dobi spet besedo v imenu SND dve minuti, prosim. Vrali komisaris. Spoštovana gospa komisarka, gospod predsedujoči, če si ogledamo tržni delež železniškega prometa v zadnjih 20 letih, lahko vidimo, da smo pri približno 10 odstotkih za tovorni promet. Če želimo kaj storiti, moramo sprejeti niz ukrepov ne gre samo za dostop do trga, gre tudi za tehnično medoperabilnost in za reševanje težav financiranja novih infrastrukturnih projektov in vzdrževanje stare infrastrukture. Seveda pa je dostop do trga del vsega tega. Zato je železniški svežen tako pomemben, sprejeti bil v leta 2001, do leta 2003 bi ga morali izvajati kar nekaj let potem pa vidimo, da še veliko držav tega ne izvaja ustrezno, to je nedopustno. Komisija mislim, da je čakala predolgo na odziv. Tri zelo pomembna vprašanja imamo. Potrebujemo neodvisen regulativni organ, ki bo imel zadostne vire, da izvede ustrezno liberalizacijo. Prav tako morajo biti neodvisni upravljavci infrastrukture, pristno neodvisni da bomo imeli enake pogoje za vse operaterje. In na zadnje, prav tako moramo imeti zadostno raven sredstev za investicije v infrastrukturo. Tako bo železniški promet postal konkurenčen drugim oblikam prometa. Kar se nadaljne liberalizacije tiče, pa mi dovolite še nekaj. Mislim, da se moramo osredotočiti na ustrezno izvajanje prvega svežnja. Pri mednarodnem potniškem prometu bi bil previden. Zagotoviti moramo, da bomo nudili visoko raven javnih storitev. Potrebujemo učinkovit, udoben železniški promet za vse. To je cilj, ki si ga moramo zadati kot prednostno nalogo. Hvala lepa, gospod poslanec. Sedaj pa dve minuti. Gospa Majzner. Meghallgathatunk. Ja, vielen Dank, Herr. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Prešli smo iz zračnega na železniški promet, to je druga tema danes. Veliko krat tako v politiki, da leporečimo, potem pa ni dovolj dejanj. In tudi v tem primeru je tako. V Evropski uniji, skupnosti, imamo veliko zelo dobrih ciljev. Veliko smo jih že dosegli, veliko pa sploh še ne. In še prav posebno, kar se skupnega trga na področju prometa, še prav posebno železniškega tiče, je veliko še nedoseženega. Imamo cilje, pričakovanja, sedaj pa se moramo vprašati, ali smo morda brezobi tiger ali pa morda nimamo dovolj sredstev na razpolago, da bi dosegli to, česar si želimo. Različno liberalizacijo imamo. Želimo si neodvisnega organa v Nemčiji, je z našo železnico to dobro delovalo, vendar pa tudi to ni optimalno. Resnično moramo neodvisno razdeljevati vlakovne poti. To je nujnega spomina. To je ena stvar. Potem pa je seveda tudi sramotno, da od 27 držav članic, dve, ki nimate železnice, Malta in Cipr, tega ne morete izvajati, seveda. Samo Združeno kraljestvo, Finska in Nizozemska pa to izvajajo. Vsi ostali drugi niso opravili svoje domače naloge. In eh, pravzaprav jih sploh nismo pomnili. In zato mislim, da je pomembno, da EU dejansko tudi razvije mehanizme sankcij. Sicer nas ne bodo jemali resno. Mislim, da moramo jasno povedati državam članicam, da bomo s tem vsi pridobili. Vsi si načeloma želimo odprtje železniškega trga. Vsi to govorijo, vendar pa potem, ko pride do dejanj, smo bolj poljubni. Zato mislim, da moramo napredovati, kar se financ tiče. V Saragosi smo ugotovili, da povsod prihaja do pomankanja sredstev. Spodbujati moramo čezmejne projekte, seveda moramo pozvati države članice, da to storijo. Sedaj vemo, da je to težavno, vendar pa Evropa to potrebuje. Hvala lepa, gospa Majsner. Sedaj pa v imenu zelenih Mihajl Kramer. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Prvi železniški paket bi moral biti izvajan že 1. marca 2003. 22 držav pa tega ni storilo še do danes. Šele junija 2008 je komisija se odzvala. Stroga obsodba Evropskega parlamenta za 22 držav članic, pa tudi za komisijo, ki bi naj bila varuhinja pogodb. Potrebna je neodvisnost regulativnih organov in ločitev omrežja in poslovanja, delovanja. Vse skupaj mora biti pregledno. Primer iz Nemčije, moje države v Berlinu, imamo vlakovne poti za primestni promet dvakrat više kot v Hamburgu. V Hamburgu pa dvakrat više od področja Ren-Main. To ni pregledno, to je poljubnost in tukaj morate nekaj storiti. Potrebno je odprtje v mreži in tudi potrebna je vzajemnost. Ne sme se zgoditi, da bi železniška podjetja bila obvarovana doma v drugih državah, pa potem sodelovala pri tem. Tudi tukaj mora komisija varovati pogodbe in zagotavljati, da se spoštuje veljavno pravo. Potrebna je poštena konkurenca na železniškem prometu. Prav tako pa moramo zagotoviti tudi nepošteno prakso v cestnem in zračnem prometu. Tako da moramo nekaj storiti na tem področju. Naprimer, pri cestnem prometu lahko pristobine države članice zaračunavajo poljubno. Na Slovaškem imamo najvišjo cestnino in tudi zelo velike visoke pristobine na železniškem področju. To seveda ne pomeni, da si želijo prenosa na železniški promet. Prav tako je potrebno omeniti podnebje. Evropska agencija za okolje meni, da je več kot 30 milijard evrov namenjeno subvencijam za zračni promet medtem ko ima železniški promet težave. V mednarodnem prometu imamo tudi dodano vrednost, pri zračnem prometu pa tega ni. Pri trgovini z emisijami imajo v zračnem prometu predvsej kuponov za ston, v železniškem prometu pa tega ni. In to je noro, to se mora spremeniti. Da bi obvarovali podnebje, potrebujemo pošteno konkurenco, ne samo na železniškem, področju, temveč tudi med različnimi oblikami prometa. Komisija kot varuh pogodb mora storiti še veliko. Podporo Evropskega parlamenta imate, če boste to storili. Hvala lepa za vaš prispevek, gospod Kramer. Naslednja je Žaki Enan, GUE, NGR. Tri minute, prosim. La liberté de se déplacer est un droit essentiel pour chacun des citoyens. Hvala lepa. Vsi državljani morajo imeti pravico do dostopa do visoko kakovostnega podnebju prijaznega prometa. To pomeni, da potrebujemo učinkovit železniški promet. To tudi pomeni, da potrebujemo celostni sistem operaterjev na železniškem področju. Tako bomo dosegli ravnovesje med posameznimi državami in bomo zagotovili, da potrošniki niso zgolj stranke, kjer govori samo denar. potrebujemo drugačen pristop do železniškega prometa. Ne moremo vsega samo odpirati po načelu prostega trga. Prenehali smo s česektorskim subvencioniranjem v železniškem prometu, ker smo lahko subvencionirali neprofitne dejavnosti in uničili smo nekatere storitve, Prav tako je sedaj ne mogoče, da bi imeli lokomotive tako za tovorni kot potniški promet. Zapirali smo določene linije in prav tako se je znižala varnost. Ko ločujemo storitve in infrastrukturo, potem zaupamo varnost tretjemu in se moramo seveda tudi tega zavedati. Veliko je nesreč, število teh se povečuje v zadnjih letih in to je posledica vaše neogovorne politike s tem železniškim svežnjem. Namesto, da bi modernizirali evropske železnice in jim dali možnost za dosego svojih ambicij, ste slabo organizirali železniški promet. Se skupaj ste spremenili v neumen način konkurenčnosti in tekmovanja z drugimi oblikami prometa, kot je cestni in zračni, na račun dobrih lokalnih prometnih storitev. Sedaj smo bolj počasni, če se potuje z vlakom kot pred, ne vem, 50 leti. Tudi cene so vedno više in na koncu še zadnji primer. SNCF, največji potrošnik energije v Franciji, kupuje energijo po posebni tarifi. Francija pa je morala sprejeti zakonodajo, ki bo zagotovila, da bodo od 2011. leta plačevali enako tarifo v imenu konkurenčnosti. Hvala lepa, komisija v času gospodarske krize je to res potrebno. Hvala lepa. Sedaj pa še ostali za dve minuti Antonio Kančjan, ELS. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Po mojem mnenju že 20 let čakamo na prenovitev tega železniškega svežnja ali se vsaj o tem govori. In mislim, da je to zgled, ki mu ne kaže slediti. Včeraj je parlament eh, potrdil evropski železniško omrežje za tovorni promet zaradi tega, da bi povečal promet eh, prost eh, pretok eh, je treba zagotoviti in odpraviti tako fizične kot administrativne ovire. V vsakem primeru moramo zagotoviti prost trg brez ovir in z veliko bolj poenostavljenimi postopki v okviru prave vzajemnosti. Vse to je bil namen in o vzajemnosti je bilo govora v mnogih govorih pred mano. Prepričan sem, da ločevanje med eh, infrastrukturo in upravljanjem je nekaj dobrega in da bodo investicije eh, v privatno eh, javnem partnerstvu prinesle pozitivne rezultate. Pri tem eh, pa lahko dosežemo tudi transparentnost na svobodnem trgu in na ta način omogočimo vsem, da vstopijo v trg v katerem, eh, nek trg, ki je trenutno eh, potreben velike podpore. Eh, Evropa bi prav ravnala, če bi zagotovila ustrezna sredstva, da bi spodbudila privatni sektor, da investira v ta sektor ter nadomesti zamujeno. Pri tem pa seveda ne smemo pozabiti na okolje in varnost prav gotovo sta to zadevi, ki jih moramo upoštevati. Prišel pa je čas, ko nam mora komisija odgovoriti jasno na zastavljena vprašanja. Hvala lepa. Naslednji, Brian Simpson, dve minuti SND, prosim. Gospod predsedujoči, poslanci se bodo spomnili prejšnje razprave v parlamentu kjer sem kot predsednik odbora za promet izpostavil, kakšno je stanje v državah članicah pri izvajanju prvega železniškega paketa. Slabo je bilo in to je sedaj nadaljevanje. Parlament pričakuje, da bodo države članice izvajale to, kar so se dogovorile leta 2001. Komisija pa mora tudi uporabiti svoje, svoje pooblastila, da zagotovi, da se to zgodi prvo, prvi železniški paket bi države članice morale izvajati že marca 2003. 22 držav tega ni storilo in to kaže na obžalovanja vredno delovanje držav članic. In kljub temu, kar pravi komisija, to, so tudi strani komisije slaba prizadevanja za zagotavljanje izvajanja. Veliko je ovir, ko želimo obuditi železniški promet in retorika, tako znotraj kot izven železniškega prometa, je zelo različna. Vidimo, da ena od držav lobira proti poročilu gospoda Marineska. Žal jim, na srečo jim ni uspelo, vendar pa določena železniška podjetja v državah članicah so bolj zainteresirana za svoje interese kot za evropske. Odbor za promet nima več potrpljenja zaradi pomankanja napredka na to temo. Sposobnost železniškega prometa se manjša, niso več konkurenčni in veliko je postopkov kršitev proti državam članicam in zato moramo nujno delovati. Potrebujemo pravo evropsko perspektivo za evropski železniški promet in to lahko dosežemo le, če bodo vsi zavezani temu cilju. Predsedujočim želimo si, da bo svet, da bodo države članice izvajale to, kar so se dogovorile in komisija mora to nadzirati. Besede so lepe, vendar pa želimo si dejan. Danes je rojstni dan gospoda Kramerja in upam, da bomo ta svežen doživeli še za časa njegovega in tudi naših življenj. Eh, Hvala lepa. Čestitamo gospodu Kramerju za rojstni dan. Sedaj pa gospod Tusas. Hvala lepa. Mislim, da železniški svežen kaže, kako ravnamo z javnimi dobrinami. Železniški svežen in liberalizacija se v večini državah članicah ne izvaja. To pa zato, ker so se delavci zauzeli za to, da ne bi bilo monopolov. V Franciji, Grči in drugih državah Evropske unije lahko točno to ugotovimo. V Grčiji je tako, da ukinjamo linije in socialistična vlada pri nas, pa tudi druge institucije, so se dogovorile, da načeloma v veliko regijah določene linije niso več rentabilne in da se jih črta. EU, PASOK se ne zavzemajo za ponovno uvedbo teh linij. In v bistvu smo v Grčiji uničili železnice. Prav tako se to dogaja naprimer v pristaniščih s pristaniško infrastrukturo. In tako res ne gre. Obveze, ki smo jih sprejeli, se morajo izvajati. To pa se ne dogaja. Vse skupaj vodi v izkoriščanje delavcev in njihovih dobrin. To vodi v povezavi z niževanjem ravni varnosti do veliko več nesreč, kar pa potem vodi tudi do gospodarskih izgub. Promet je najpomembnejši del našega premikanja, to je last eh, ljudi in tega s tem ne smemo zapravljati. Hvala lepa, gospod Tusas. In še zadnji, gospod Žorž Bach. Dve minuti, prosim. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovana gospa komisarka. Ta resolucija poziva komisijo, da bi cilj ustanovitev skupnega trga železniškega prometa komisija tudi zelo hitro uveljavila. Rad pa bi opozoril, da je razlog za pomankljivo izvajanje železniškega paketa ne samo pomankljiva volja držav članic, da so to tudi pravne negotovosti. Nekatere države imajo nacionalne rešitve pri upravljalcih infrastrukture. In to ni ovira za liberalizacijo pomankanje tehničnega usklajevanja med državami članicami, pa tudi različni varnostni sistemi na vlakih še danes otežujejo neomejen čezmejni promet. Še en vidik, ki ga nismo dovolj upoštevali v tej novi različici, je socialni. Tukaj moramo nadaljne usposabljanje zagotavljati in moramo to poštevati tudi glede na železniško infrastrukturo, ki jo imamo. Potem pa še tako imenovana oska grla na mejah. Tukaj moramo storiti še več, da bi ukrepili promet na tem področju. Naprimer, Nemčija-Luksemburg linija. Že leta govorimo o tem, da bi razvili infrastrukturo, vendar pa ni dovolj politične volje in gospodarskih prednostnih nalog na eni strani in zato se to še ni zgodilo. Pozivam komisijo, da bi tudi druge vidike zagovarjala tako kot konkurenčnost, infrastrukturo in tehnične vidike. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na postopek HDI. Pritegnite pozornost predsedojočega. Gospa Tikao, prosim domnule preedinte domnule comisar najlepša hvala gospod predsedujoči gospa komisarka. evropska unija potrebuje intermodalni vseevropski transport ki bo učinkovit in razvit in zaradi tega od držav članic pričakujemo, da posvetijo več pozornosti železniškemu prometu, tako da eh, investirajo v razvoj infrastrukture. Liberalizacija železniškega prometa se je začela in odpiranje trga pa ne more iti na rovaš kakovosti. Varnost železniškega prometa in potnikov je bistvenega pomena, če želimo, da železniški promet postane pomembnejši. Človeški viri so bistvenega pomena in zato prosim komisijo, da pri naslednji prenovitvi tega paketa upošteva nekatere socialne klauzule, tako da zagotovi ustrezne standarde za delovne pogoje. Tako se bo zagotovilo ustrezno izvajanje. Hvala lepa, gospod Tikao. Naslednji je gospod Paška. Minuta. Komisarka, kolegini. Eh, Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Govorimo o izvajanju direktiv prvega železniškega paketa. Rečeno je bilo, da bi na prenos te zakonodaje moral biti izveden do leta 2013. Do sedaj tega ni storilo že, dva, še 22 držav. Glede na to, eh, je, se je treba vprašati, kakšna je kakovost tega železniškega paketa, če večina držav članic ga sploh še ni začela izvajati. Ali to ne pomeni, da bi morali nacionalni ministri za transport vzpostaviti nek dialog, tako da bi lahko napredovali pri implementaciji tega paketa, seveda eh, v prid boljšega evropskega železniškega prometa? Hvala lepa za vaš prispevek. Sedaj pa dobi še enkrat besedo gospa komisarka Georgijeva. Prosim, da odgovori na ta vprašanja, se odzove na pripombe. V imenu komisije, prosim. Thank you very much. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Naj se zahvalim parlamentu še enkrat za to zelo koristno razpravo, ki je bila včasih precej čustvena. Namreč vsi si želimo, da bi doživeli integriran evropski železniški sistem in res upam, da bomo živeli dovolj dolgo, da bomo to videli na lastne oči. V preteklosti eh, sem delala v dveh državah, ki sta sedaj članici Evropske unije, na prestrukturiranju železniške infrastrukture in sama vem, kako težko je uh, vzpostaviti eh, sistem in premakniti sistem, eh, ki, je, ki ima dolgo tradicijo, kjer je veliko različnih interesov, kjer je ogromno zaposlenih. In zaradi tega, po mojem mnenju, se moramo vsi zauzemati za integriran in učinkovit železniški sistem, ki je bistvenega pomena za dobrobit naših državljanov, pa tudi za konkurenčnost naše unije. V eh, komisiji vaše komentarje jemljemo zelo resno. In zato bomo še naprej delali na osnovi pobud, ki zahtevajo konkretne rezultate na tem področju. Mislim, da ne gre za brezobega tigra, če to uh, ocenjujemo na osnovi postopkov kršitev. Zakaj toliko traja? Zaradi tega, ker je bil eh, postopek vključevanja evropskih držav, ker smo v sistem vključili nove elemente in ker eh, si je komisija prizadevala eh, smiselno angažirati države, poslala je vprašalnike in natančno analizirala prejete odgovore in ravno uh, zato lahko rečem, da je ta rezultat vendarle prisoten. Postopki kršitve niso same sebi namen. Želimo le dobro delujoč železniški trg, ki bo zagotovil um, storitve, ki bodo bolj prijazne za naše državljane in železniška podjetja. In zaradi tega bo prenovitev prvega železniškega paketa taka, da bomo poenostavili in razložili obstoječe obstoječa določila, zato da izboljšamo implementacijo in da seveda moderniziramo direktive. Naj omenim, se odzovem le na dva komentarja in sicer raven varnosti. Ehm, dejansko podatki kažejo, da se je varnost izboljšala, odkar se je trg začel odpirati. Če pa govorimo o ljudeh, o smrtnih žrtvah, je seveda vsaka smrtna žrtev žrtev preveč in zaradi tega vem, da je treba dodatno izboljšati varnost. Potem sem slišala dva komentarja oziroma vprašanji glede eh, zahteve po obveznostih javnih storitev. Naj razložim, da prvi paket ne predstavlja oviro v tej smislu. Ta, te obveznosti ureja drugi del zakonodaje, posebna zakonodaja in obstaja možnost, da se te obveznosti izvajajo. Naj eh, še omenim usmeritve strategije in parlamentu razložim naše glavne prednostne naloge, ki se navezujejo na mnoge vaše komentarje. Eh, sprva boljši pogoji za dostop do trga in večjo transparentnost ter nediskriminatornost. Tretje, regulatorni okvir, eh, ki bo podpiral tako zasebne kot javne investicije v železniškem sektorju. In tretje, večji nadzor nad železniškim trgom, zaradi tega, se, da se omogoči poštena konkurenca med upravljalci ter uporabniki storitev. komisija bo pritegnila ministre di v dialog. Dejansko obstaja uh, že format za to vrstni dialog. Uh, ministrov za transport. Kmalo bomo uh, sprejeli predlog prenovitve in verjetno ga bomo dali v parlamentu do septembra in eh, z veseljem pričakujem nov zakonodajni postopek ter prav gotovo tudi vidne in oprijemljive rezultate še v času našega življenja ali pa celo prej. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Zelo veliko je potrebno še postoriti tako v parlamentu kot pri komisiji.